skupaj. Prehajamo na obrazložitev glasov. Najprej o investicijskih skladih besedo ima gospod Kalidovski. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Alternativni investicijski skladi imajo velik pomen za gospodarstvo Evropske unije. Upravitelji teh skladov morajo spoštovati predpise in standarde, ki urejajo izvajanje teh storitev na notranjem trgu. Nadzor pa mora biti natančen. In v luči tega cilja moramo odpraviti vse neskladnosti v upravnih eh, in drugih sistemih, ki urejajo eh, te sklade. Predlogi, ki smo jih izglasovali, omogočajo večjo preglednost eh, teh skladov. Sprememba predpisov bo tudi izboljšala verodostojnost finančnih institucij in kot končna posledica tudi evropskega gospodarstva. Hvala. Hvala, gospod Kalinovski.

gospod predsedujoči. Današnje glasovanje je pomemben korak naprej na poti Evropske unije pri urejanju eh, eh, alternativnih finančnih skladov. Eh, na osnovi te direktive je treba avtorizirati upravitelje teh skladov in zato veljajo tudi stroga pravila. In to je prvič, da se ureja ta trg in mislim, da imamo s tem možnost, da bomo dejansko k malu prišli do enotnega trga, kar zadeva proizvode na finančnih trgih. Torej, hoteli smo imeti stro, stroga pravila predvsem tudi za nadzor finančnega trga, ki postaja s tem tudi bolj etična to, kar se je dogajalo v zadnjih letih, torej finančna kriza zaradi eh, špekulacij pri teh investicijskih skladih, to nas mora privesti do tega, da bomo dejansko izvajali to direktivo v korist eh, državljanov, ki bodo s tem tudi bolje zaščiteni. Želim predvsem čestitati tudi poročevalcu gospodu Gozesu za pripravo tega poročila. Sedaj pa ima besedo gospod Kamal. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ko smo si ogledali osnovni predlog pred 18 meseci, smo videli nekaj, kar bi lahko imenovali za zmečkano srajco. Uh, predlog, ki se ni posvetoval z industrijo, ki bi zaprl trge, ki bi odtežil situacijo evropskim investitorjem, ki ne bi mogli vlagati v neevropske sklade, to bi pomenilo slabo, slabši položaj za pohodninske sklade in uh, še veliko pomagljivosti je imel. Zato me je skrbelo. Ampak po delu z uh, poročevalci v senci in pa dobrim sodelovanjem z komisarjem ter belgijskim predsedstvom smo dobili spremljivo rešitev, ki delujoče, ki bo poskrbela za to, da bodo trgi ostali odprti, povečala bo preglednost in evropski investitorji bodo še vedno lahko vlagali tudi v trge zunaj Evropske unije. Eh, moramo nadzorovati ESMO, tako da ne bo blokirala dostopa do neevropskih skladov, ampak nasplošno mislim, da je bil predlog dober. Hvala, gospod Jademera. Oziroma, gospa Andrej Kjene o naslednjem poročilu eno minuto. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau. Hvala lepa. Sedaj, ko gre za odločitev Evropskega parlamenta in za potovanja v šengensko območje, bodo. Vsi evropski državljani, tudi romunski, bolgarski in pa cipriotski, bodo lahko potovali v Tajvan brez uh, vizumov. Mislim, zato želim čestitati. Hvala. Gospod eh, Prec predsedujoči tudi jaz pozdravljam, tako kot moja politična skupina, da sedaj obstaja eh, svoboda gibanja za državljane Tajvana v Evropsko unijo. Vendar je jasno, Eh, po moje nobena država članica ni priznala Tajvana. Kljub temu nimam nič proti in se mi zdi dobro, da lahko državljanke in državljani potuj, Tajvana potujejo v EU brez vizuma. Ampak kaj je z najmlajšo evropsko državo s Kosovom? 22 eh, držav EU je priznalo Kosovo, samo pet eh, ne. Ampak vizumski dialog s Kosovom se še sploh ni začel komisija še zmeraj ni začela tega dialoga in upam, da bo komisarka Malström eh, končno začela dialog o vizumih s Kosovom, tako da bo jasno, da bodo tudi državljanke in državljani najmlajše evropske države lahko potovali tako svobodno kot državljanke in državljani Tajvana. Hvala. Gospa Lichtenberga, sedaj pa gre za poročilo gospe Van Bremt. Besedo ima gospod Freud. Signora Eck. Eck. Gospa Eck. Lina. Oprostite, predsedujoči, gospod Petrin je sicer odšel, ampak vseeno obstajajo še vedno moteči elementi. Govorila bom švedsko. Program, Program za podporo živitvi gospodarstva naj bi povečal energetsko učinkovitost in pa obnovljive vire. Projekti se bodo hitro lahko začeli in uh, ti projekti so zelo dragoceni. projekt predvideva 1,4 milijone švedskih kron, ki bi jih naj namenili temu projektu. In to je korak v pravo smer. Potrebujemo nove energetske projekte, projekte, zato bo naše gospodarstvo bolj zeleno, dobili bomo nova delovna mesta in zmanjšana bo naša odvisnost od držav, ki imajo nafto. To je zelo pomembno, zlasti v tem času krize. Evropska. Unija si mora prizadeti to, da bo pomankljivosti na eni strani prelila v prednosti v druge. Um, Svet je sicer eh, potreboval nekaj časa, da je to domel. Nekatere večje države članice so naredile vse za to, da bi prelomile pre, eh, prejšnje obljube in dobro je, da smo ustrajali pri svojih stališčih. Zavzeli smo se za preglednost in pa za poenostavitev pravil. In vesela sem, da je Evropski parlament zagotovil, da smo osredotočeni tudi na zmanjševanje administrativnih bremen. Hvala, gospa Ek. Mostenes Haran. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Včeraj je Herman van Rompuy, predsednik uh, Sveta Evropske unije, povedal, da je nemogoče biti zunaj Evropske unije v globaliziranem svetu. Uh, no, seveda ni govoril o situaciji v Norveškem ampak, eh, ali v Švici, ampak eh, povedal je, da je nevarnost tega, da patriotizem danes eh, temeli na neintegriranih državah. Ampak to ni res. Ko gospod Van Rompuy omenja tudi drugo točko, ki pravi, da je euroskepticizem enak nacionalizmu in pa mm, vojni, uh, si naj ogleda ulogo zavezniških sil v vojnah, eh, ki jih danes obeležujemo. Eh, države so se borile za svobodo ljudi v Evropi. Zahvaljujoč njihovem patriotizmu gre, da je bil ponovno spostavljen mir in da je bila možna Evropska unija in danes bi se morali bolj kot kadarkoli prej spomniti na to. Zelo dobro. Hvala za to sedaj pa sledi vrh EU ZDA. Besedo ima gospa Antikrini. Hvala lepa. Pozdravljam odločitev Baraka Obame, da se bo udeležil vrha ZDA EU ki bo potekal v Lizboni. Veliko pomembnih tem je potrebno obravnavati. Dnevni red eh, odnosov EU-ZDA je zelo poln in obe strani bi morale zbližati stališča na področjih, kot je finančna ureditev, podnebne spremembe. Um, kriza in pa boj proti terorizmu. Gospodarska oživitev pa mora biti prva točka na dnevnem redu. Naše gospodarsko partnerstvo je gonilo globalne gospodarske dobrobiti. Naši gospodarstvi predstavljata polovico globalnega gospodarstva, zato potrebujemo skupne strategije in skupne ukrepe. Zagotoviti je potrebno stabilno oživitev, stabilno rekonstrukcijo gospodarstva po krizi, eh, potrebno je urediti finančne trge, sprejeti svežne spodbud in eh, potrebno je uveljaviti naše vloge kot globalna uh, akterja. Gospod Klajs, eno minuto. Gospod predsedujoči, torej eh, glasoval sem proti poročilu manjkajti v tem poročilu postane jasna politika slepote. Se prišlo je v zadnjih letih do velikih eh, imigracij, do priseljevanj in sedaj si želimo še več priseljencev v Evropski uniji, predvsem 110 se mi zdi cinično, kjer pravimo, da je treba Da je, zagot, da je zakonito priseljevanje odvisno od obsežnega obveščanja. Če bi to eh, normalno povedali, pomeni to, da mora vlada še bolj enostransko manipulirati, da bi ta eh, spodletel multikulturalizem nekako uveljavili v naših družbah. Torej, če želimo pravo imigracijsko politiko, potem je treba izvesti eh, analizo stroškov in koristi in očitno EU eh, e si ne prizadeva za to sedaj, pa za eno minuto. Gospod Skimmer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne vem, kaj je imelo to opraviti z eh, odnosi EU-ZDA, ampak vseeno, ta resolucija je bila kot kompromise dobra, ampak velikim, veliko poslancev se je posvetilo, da je predolga in da ne obravnava točk, ki bi jih morali omenjati. Potrebno je resolucijo skrajšati eh, tako, da bi dobili načrt v desetih točkah in bi ta načrt lahko dejansko uporabili, ko se bomo pogajali z um, Obamovo administracijo in pa našim kolegom iz um, kongresa. Uh, tudi Eh, moramo se vprašati, kako bi lahko pomagali našemu gospodarstvu, kako bi lahko povečali konkurenčnost. To lahko eh, vključuje tudi kmetijstvo, ampak eh, gre za spodbude, če morkoli že. In še nekaj, parlament ne sme čakati na to, kaj bo določila administracija, kar bi naj počeli v Česatlantskem ekonomskem svetu, to moramo določati mi sami. Torej, resolucija ni slaba, ima pa svoje pomanjke um, eh, pomankljivosti. Moramo se eh, vzpostaviti uh, stik z novim predsednikom kongresa in upam, da bomo lahko v podoče boljše sodelovali z njimi. Hvala. Gospod Skina, gospod Klajs želi spet spregovoriti. Eh, žal mi je, zmotil sem se pri poročilu, hotel sem podati. Imam tudi obrazložitev glasu za EU ZDA in mogoče mi dovolite, da podam to obrazložitev sedaj. In na kaj se je nanašala prejšnja uh, obrazložitev? Gospod predsedujoči, najlepša hvala. Torej, glasoval sem predvsem proti 14. točki, kjer je šlo za poročilo o srečanju na vrhu EU-ZDA in tam piše, da je treba podvojiti prizadevanja, da, da bodo um, Cipr, Grčija in uh, uh, Turčija se dogovorili za rešitev Cipra, ampak pri tem gre za evropski problem. Severni Cipr je zaseden ilegalno strani um, uh, turške vojske. Zakaj naj bi se v to umišali ZDA? ZDA nimajo sploh nič opraviti s tem. Mislim, da eh, ZDA poskušajo, eh, da bi postala eh, Turčija članica EU in to je problematično. Seveda je treba govoriti o federalni ustavi za Cipr, ampak pogoj za to mora biti umik turške vojske. In če tega ne smemo odkrito povedati v, parla v poročilu parlamenta, potem smo s tem sprejeli nezakonito zasedbo Severnega Cipra in eh, Turčija še naprej lahko zlorablja ta položaj. Hvala. Sedaj pa sledi poročilo o evidenci podatkov gospod Andrej Kin. Hvala lepa, glasovala sem za to resolucijo. Po mojem mnenju mora Evropski parlament dokazati, da resno jemlje vprašanja organiziranega kriminala, boja proti terorizmu in da upoštevamo tudi naše odnose s partnerji, kakršni so ZDA, Avstralija in pa Kanada. Po Lizbonski pogodbi mora Evropska unija potrditi sporazum med EU in pa tretjimi državami o izmenjavi eh, evidence podatkov o potnikih. To pristojnost moramo na pozitiven način izkoristiti. Glede na to, da se je, maj, da se je maja parlament odločil, da bo preložil glasovanje o sporazumu z ZDA in pa z eh, Avstralijo in da trenutni sporazum o PNR več ne velja, moramo zagotoviti, da bomo dali zeleno luč tem pomembnim ukrepom, ki bodo okrepili varnost eh, v čezatlantskem območju in eh, tudi preseglo bo to območje. Sedaj pa gre za partnerstvo za inovacije. Gospod Kešmerek, eno minuto. Hvala, predsedujoči. Unija oziroma partnerstvo inovacijo je ključna za prihodnost EU. V mojem okrožju že nekaj let organiziramo svetovne dneve inovacij. To je zelo pomembna pobuda, kajti ustrezna koordinacija na regionalnem, nacionalnem in evropskem eh, nivoju lahko privede do uspeha. Zato podpiram to resolucijo, o partnerstvu za inovacije. Mislim, da se moramo vsi zaangažirati, ko gre za vprašanje inovacij, kajti kot rečeno, gre za zelo pomembno vprašanje za našo prihodnost. Eh, Hvala. Sedaj pa krepitev ovse gospa Andrikine eno minuto. Hvala lepa. Glasovala sem za to pomembno resolucijo. Namreč menim, da je vloga Evropske unije v okviru te organizacije bistvenega pomena, če želimo doseči cilje, ki si jih je zastavila organizacija. Hkrati želim početi, da Evropska unija in OVSE eh, spoštujeta enake vrednote in načela, spoštovanje človekovih pravic in pa demokracija. Podpiram resolucijo in podpiram poziv Kazahstanu, da naj. Uh, v luči prihajajočega vrha podozame vse korake za to, da se bo vzdrževalo glavne vrednote, demokracijo, človekove pravice in uh, svobodo. Vrh bo potekal istočasno kot vrh ZDA EU, eh, e ampak ta vrh mora potekati brez ovir. Organizacija mora združiti države, ki cenijo vrednote demokracije in človekovih pravic in morajo postati zgled tudi drugim državam. Hvala sedaj pa poročilo eh, gospoda Mana, demografski zibi. Gospa Nebedelova nije v dvorani. Za eno minuto gospa Bronculi. Hvala, gospod predsedujoči. Glasovala sem za to resolucijo, ker sem mnenja, da vse boje dobre in zanimive predloge za soočenje s prihodnimi demografskimi izzivi. Socialna politika EU mora posvetiti posebno pozornost mladim eh, in treba je. Ja, predvsem um, spodbuja tudi vključitev mladih v trg dela, izobraževanje in s tem uh, tudi izboljšanje poklicnih možnosti. Seveda pa je treba zaščititi tudi družino s konkretnimi ukrepi. Če pozabljamo na družino, se s tem odpovedujemo pomembnemu členu naše družbe. In zato želim podčrtati predvsem tiste uh, točke, ki. Um, govorijo o krepitvi dr, eh, družin, kajti tudi s tem eh, se je možno opriti staranju prebivalstva in eh, seveda po drugi strani potrebujemo tudi ustrezne eh, pokojninske sisteme. Spinelli je rekel, narediti Evropo je odvisno tudi od tebe in to možnost imamo sedaj. Sedaj pa ima besedo gospod Kalinovski. Hvala predsedujoči. Demografske spremembe v Evropski uniji v zadnjih eh, nekaj desetletjih, opozarjajo na nujnost reforme eh, sistema socialnega varstva, pokojninskega sistema in pa politike migracije. Splošna praksa je postala mm, predvsem spodbujanje k zgodnjemu upogojevanju, ampak hujši problem je ta, da med vsemi starostnimi skupinami ravno mladi ostajajo Eh, največja kohorta med eh, brezposelnimi. Tako da je vsekakor zelo pomembno, da odpravimo tudi ta problem. Bolj odprta migracijska politika, povezana z višjo stopnjo asimilacije in integracije, lahko eh, pomaga pri odpravi učinka nedodostnega naravnega prirasta. Hvala, gospod Kašmarek, eno minuto. Panie przewodniczący, głosowałem. Hvala, predsedujoči. Glasoval sem za poročilo Tomasa Mana o demografskih izzivih in medgeneracijsko solidarnostjo. To je zelo dobro poročilo in sama tematika je izjemnega pomena. Ključni, eno ključnih vprašanj je prepoved diskriminacije zaradi eh, starosti, ko gre za dostop do dobrin in storitev. Kadar govorimo o solidarnosti, pa se moramo eh, vedno spomniti tudi tega ključnega elementa solidarnosti, medgeneracijske solidarnosti. Starejših ne smemo diskriminirati zaradi Eh, svoje starosti, imajo vse pravice v lokalni, regionalni, eh, nacionalni in evropski skupnosti. Evropska unija eh, se seveda zelo zauzema za svojo mladino. To je dobro, kajti mladina je tista, ki bo odločila o prihodnosti unije. Ampak po drugi strani moramo vedeti tudi to, da se moramo spomniti na tiste, ki so svoj bistven prispevek Evropski uniji že dali. Gospa Harkin, eno minuto. Thank you, Mr. President. Hvala predsedujoči, popolnoma podpiram poročilo manj. Solidarnost med generacijami je prav tako pomembna kot solidarnost med državami članicami. Troje bi rada izpostavila. Popolnoma se strinjam s odstavkom 24, ki govori o koncu obvezne starosti za upokojitev, tako da bi se lahko ljudje sami odločili, kdaj želijo prenehati z delom. Istočasno pa bi dosegli pokojninsko starost, tako da tisti, ki se želijo upokojiti, lahko to naredijo in dobijo vse prihodke. Eh, vesela sem tudi to, da je bilo upoštevano moje želje o eh, skrbnikih družin. Ti se lahko odločijo, ali želijo skrbeti ali ne in lahko to kombinirajo z plačanim delom, ter lahko zagotovijo tudi, da imajo dostop do socialnih schem in pa pokojnin. Prav tako pod, pozdravljam pobudo za mlade, ki predlaga, da bi tisti mlade, ki so brezposelni za več kot štiri mesece, bi dobili dodatno izobraževanje, um, uh, pripravniški um, uh, status ali pa kaj takega. Kakor sem povedala na začetku, je solidarnost uh, ključnega pomena, zlasti v tem obdobju gospodarske krize. Gospa Morko, najte eno minuto. Ačiū pirmininkė, balsavau už šitomą mano e, dokumentą. Hvala lepa. Glasovala sem za poročilo manj, saj to poročilo odseva tudi odnose med generacijami. Ponavadi govorimo predvsem o vlogi mladih, ampak ta dokument pokriva vse generacije ter z njimi povezane probleme. Govori tudi o poklicnem sektorju, o zdravstveni oskrbi in tako naprej. Ko iščemo rešitev teh problemov, morajo biti upošteveni prispevki vseh generacij. Zagotoviti je potrebno dostajanstvo vseh eh, generacij, vendar pa je potrebno upoštevati tudi spremenjeno gospodarsko politiko, gospodarsko situacijo. Potrebno je podpirati ne samo družine, ampak moramo z usposabljanjem in pa izobraževanjem razvijati tudi mlado generacijo. Mlado generacijo moramo vključiti v delovni trg. Eno minuto, gospod Hanen. Gospod predsedujoči, demografi pravijo, da če še želimo ohraniti, potem populacija potrebuje 1,4 eh, otroka na žensko. V Evropi je edina država, ki ima takšno rodnost Albanija ali pa Turčija, če lahko to štejemo za evropsko državo. Nikjer drugje nimamo takšne rodnosti. Eh, Evropa in Rusija naj bi izgubili 100 milijonov ljudi v naslednjih 40 eh, letih. Samo Nemčija bo njena populacija se bo zmanjšala za 20 milijonov. In to niso napovedi, kaj se bo zgodilo, če ne bomo ukrepali. Dejansko ne moremo nič narediti. Upad eh, rodnosti se že dogaja, ampak postavlja se vprašanje, kako se odzivati na ta problem. Kaj nas je sploh pripeljalo do tega trenutka? Ne želim poenostavljati. Seveda ima veliko praviti z spremenjajočimi se eh, delovskimi vzorci, z kontracepcijo, z dolgo življenjsko dobo in tako naprej. Ampak sprašujem se, ali ni morda del problema to, kako je država se razširila, izrinila zasebne sfere uh, in vzela delovna mesta, ki so bila nekoč prepuščena družini, uh, oskrba otrok, izobraževanje in tako naprej. Ehm, veliko ljudi se je sedaj odpovedalo starševstvu in sedaj eh, bomo bodi si doživeli demografski kolaps ali pa bomo uvažali na stotine milijonov ljudi, zato da bomo lahko zdrževali naše populacije. Hvala. Hvala, gospod Hanan. Sedaj pa poročilo gospe Karvaljo o izvajanju raziskovalnih okvirnih programov ena minuta. Gospod Mészax. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm. Hvala. Gospod predsedujoči. Pozdravljam predlog komisije in sicer, da bi poenostavili raziskovalne programe. Z enostavnejšimi metodami bi bilo tudi lažje priti do denarja. Obenem pa se je povečala tudi negotovost zaradi administracij. Potrebujemo uh, nov sistem, torej predvidljiv sistem, kjer se ne ocenjujejo samo znanstveni dosežki, temveč kjer je treba poenostaviti tudi administrativne postopke. Seveda, uh, so finančni mehanizmi povezani z določenimi tveganji, ampak prekomiren nadzor takih finančnih mehanizmov eh, delajo tak sistem bolj okorn. Moramo storiti vse, da, bo za, da bodo za raziskovalce in univerze eh, dostopna sredstva in sicer v sedmem okvirnem programu in tudi v osmem moramo poskrbeti za to in zato sem tudi glasoval za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 na področju znanosti. In na ta način bo Evropa imela možnost izboljšanja svoje konkurenčnosti na svetovnem trgu, eh, zagotovila, da bo lahko delo na mesto za tisoče ljudi in izboljšala kakovost življenja vseh eh, evropejcev z namenom ohranjanja najvišjih standardov v okvirnih programov, poroče Valka eh, poudarja odpravo birokratskih in administrativnih ukrepov, kar bi omogočilo lajši dostop do financiranja teh raziskav strani Evropske unije in ravno zato gre in zato sem glasoval za. Hvala. Gospod Pirilo, eno minuto. Gospod predsedujoči, olajšati dostop do podpor iz okvirnih programov pomeni dati spodbudo tudi sposobnosti, za večjo konkurenčnost evropskega proizvodnega sistema na svetu. Z današnjim glasovanjem smo, po moje, bistveno prispevali k temu, da dosežemo ta bistven cilj, predvsem bo to koristilo majhnim in srednje velikim podjetjem, ki so uh, hrbtenica vseh držav članic. Uh, pogosto, zar, kljub visoke kakovosti proizvodnje, uh, nimajo možnosti, da bi enostavno dostopala do teh sredstev, da bi še dodatno izboljšale proizvodne standarde. Tako kot poročevalka eh, sem tudi jaz mnenja, da je čas za to glasovanje še kako ob pravem času, kajti to vsega eh, spadal čas, ko pripravljamo osmi raziskovalni program in se izvaja sedmi raziskovalni program. Hvala poročevalki za delo. Gospa Morko, najte eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Glasovala sem za ta dokument, za poenostavitev raziskovalnih programov v Evropski uniji, vendar pa sem pogrešala bolj plodno razpravo v času plenarnega zasedanja. Dokument sam je pomemben in pozdravljam sprejetje tega dokumenta. Dobro bi bilo, če bi vsi znanstveniki v vseh eh, državah članicah lahko sodelovali v skupnih programih. Kajti to ni v interesu posamezne države, ampak v skupnem evropskem interesu. Prevladojoče mnenje je to, da imajo tukaj prednost nove države članice. Zato je pomembno, da zagotovimo nepristransko dodeljevanje sredstev za vse znanstvene delavce. Znanstveni napredek ustvarja dodano vrednost in tudi neprofitne znanstvene organizacije bi morale imeti možnost sodelovati v evropskih znanstvenih programih. Z poenostavitvami raziskovalnih programov bomo dosegli velik napredek. Hvala, sedaj pa kriza v vinorejskem sektorju. Gospa Harkin, eno minuto podpiram to resolucijo. Komisar je povedal, da bo posredoval, ko bo to pomembno, ampak potrebujemo nekakšno gotovost za živinorejce, ki se jih posod napada. Obstajajo porasti cen, deloma zaradi špekulacij in vesela sem, da smo sprejeli predlog spremembe, ki poziva komisijo, da naj se nemudoma začne ukvarjati z vprašanjem eh, GMO-jev v uvoženi prehrani. Ehm, s tem se moramo ukvarjati. Prav tako smo slišali, kakšni so visoki stroški skladnosti z evropsko zakonodajo in nimamo enakih pogojev za uvoze z tretjih držav. Ključnega pomena pa je tudi vprašanje prehrambene verige. Računsko sodišče je objavilo poročilo o sektorju sladkorja in povedali so, da je priporočilo ta, da naj bi cena nadzovala komisija komisija in to na eh, redni način in na ta način bomo lahko zagotovili, da bo konkurenčno pravo uveljavljeno v sektorju. To bo izpolnjevalo tudi cilje naše pogodbe. Vendar pa eh, to ne velja samo za sladkorni sektor, to bi morali zahtevati za celotno pohrehrambeno verigo. Hvala, gospa Harkin. Minuto, gospod Pirilo. Vende. Gospod predsedujoči, hvala. Glasoval sem za predlog resolucije, zato ker že leta v Evropi ugotavljamo, da so vedno bolj pogoste krize, kar zadeva živinorejo. Seveda eh, je to eh, tako tudi zaradi uvoza eh, mesa iz tretjih držav, vendar gre tudi za druge razloge, ki so prizadili sektor živinoreje naprimer predvsem mlečni sektor eh, in volatilnost eh, cen eh, pri žitaricah zaradi špekulacij. Glede na reformo skupne kmetijske politike želim povedati, da bo treba se tega vprašanja lotiti bolj resno in treba je za celotno podrožje, področje najti ukrepe, ki bodo preprečili to spremenljivost cen. In razen tega potrebujemo hitre ukrepe, tako da bomo eh, tudi na posameznih področjih eh, lahko eh, sprejeli ukrepe, ki bodo tudi učinkoviti. Sedaj pa gospod. Ali? Uh, Hvala lepa. Glasoval sem za to poročilo in zadovoljen sem z nekaterimi točkami, ki jih je omenil komisar danes zjutraj. Prvič, poročilo računskega sodišča je obtožilo komisijo, po 1,5 milijona eh, milijarde v eh, kompenzacijah, po izgubljenih delovnih mestih smo sedaj samo 1,5 odstotno samoodvisni na področju sladkorja. Udržil sem se kmetijskega seminarja, ki je potrebno tekal prejšnji teden v Evropski uniji. Govorilo se je o uvozu rib v Evropsko unijo in te ribe so onesnažene. Enako velja za živinorejo. Tretje države izvažajo blago v Evropsko unijo. Um, in so takrat v prednosti kot pa kmetovalci v Evropski uniji. Najspobiten pogoj za Evropsko unijo je to, da zagotovi, da veljajo enaki standardi, enak ki nadzor in enaka regulacija za proizvode, ki so uveža, uvoženi iz treh teh držav. Hvala, to je vse, kar imam povedati. Hvala. S tem smo eh, zaključili tudi obrazložitev glasov. S tem zaključujemo to delno plenarno zasedanje. Če